je predlog ELS-a e eh, dobil predlog za imenovanje v odbor in to imenovanje bo objavljeno zapisnikom tega zasedanja. Če ne bo pripomp na to imenovanje, velja imenovanje za potrjeno.